da še naprej izvajamo projekte, ki smo jih začasno prekinili na severu Malja, bomo to tudi storili. Hvala. Hvala lepa, komisar Dali. Sedem predlogov resolucij smo prejeli skupine EKR, EFD, Zelenih, SD, ALDE, ELS in GUE, NGL. S tem smo zaključili razpravo, glasovanje bo potekalo po zaključku današnje seje. Naslednja točka so primeri nekaznovanja na Filipinih. Najprej dobijo besedo avtori, kot prvi kolega Črnecki, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedajoči, kolegice in kolegi, dame in gospodje. Ponovno je Evropski parlament primoran spregovoriti o bran človekovih pravic v tej regiji, v tej azijski regiji, v tej državi. To pomeni, da se razmere ponavljajo in eh, to ne pomeni, da smo nemočni. Ne, o teh zadevah moramo govoriti, kajti imamo primere, o čemer je govoril tudi mimo grede predsednik parlamenta danes, kjer naša prizadevanja, naprimer v Egiptu, lahko prinesejo pozitivne posledice. Tako da upamo, da bo tudi v primeru Filipinov to privedlo do izboljšanja razmer, ki so absolutno nedopustne. Opravka imamo z opuščanjem določenih eh, standardov človeštva in mislim, da bi Evropski parlament eh, tu vsekakor moral dvigniti svoj glas. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Črnecki dve minuti, sledi kolega Romeva Irojeda. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dejstvo je, da izven sodni pogoji in prisilna izginotja niso več tako problematična od nastopa funkcije novega predsednika v letu 2010. Število let teh se je zmanjšalo, ampak vlada vseeno dopušča nekaznovanje storilcev tovrstnih dejanj. To bi se moralo zaključiti. Nedavno smo odkrili kar nekaj primerov, ko so v Mandinganau primeru kar nekaj žrtev in pa prič skušali utišati. Na voljo sicer so nekateri programi za zaščito prič, zmanjšalo se je število pobojev, to priznam, ampak kot smo povedali, že večkrat in tudi drugi so rekli, več bi morali storiti za to, da zaščitimo žrtve. Uporaba mučenja in pošiljanje ljudi v policijski pripor bi morali omejiti, zato bi se morali policijski organi na Filipinih veliko bolje odzivati skladno z. Uh, nacionalnim zakonom za boj proti terorizmu iz leta 2009. Družine izginulih oseb bi morali imeti možnost dostop do medicinskih poročil in tako naprej. Zato še enkrat pozivamo vlado, da ukrepa, zato da se zaključi zasebno in lokalno financiranje lokalnih in para vojaških enot. Prosim tudi da se prekine izvršni nalog 546, na podlagi katerega ne bi ubili nekaj ljudi. To ni nič novega. Stvari, o katerih danes govorimo, so aktualne že nekaj let. Od nove vlade pričakujemo, da bo ukrepala. Dokler ne bomo razrešili teh težav, bomo verjetno v tej dvorani še kar nekaj let govorili o tem problemu. Hvala. Vielen Dank, Herr Kollege Romeiber. Hvala, kolega Ramela Rueda. Sledi gospa Ojuland, ena minuta. Hvala lepa, predsedujoči. Čeprav smo v zadnjih nekaj letih videli povečanje političnega nasilja na Filipinih s umori številnih novinarjev v masakru v Magindanao, pripeljali do tega, da je treba se boriti proti izvensodnim pobojem. Predsednik Akino se je zavezal, da bo spoštoval človekove pravice, da bo dobro upravljal in boju proti korupciji. Njegova vlada je naredila številne izboljšave. Pozivam njega in vlado Filipinov, da izvedejo ukrepe, ki bodo zaščitili ljudi, ki so vključeni v, v tekoče preiskave. Krivci za pretekle izvesodne umore, za prisilna izginotja in za mučenje, morajo biti pripeljani pred sodišče in treba jim je ustrezno soditi, zato da se bodo maščevali ti ljudje, ki so bili ubiti. Hvala. Hvala lepa, kolegica Ojuland. Kolega Posled, ena minuta. Gospod predsedujoči, 72 zasebnih omoženih skupin in pomankanje kaznovanja je res katastrofa. Že če imajo, če imajo eh, demokratične države smrtno kazni, je to katastrofalno, ampak eh, to, kar se tam dogaja, je nekaj, proti čemu se moramo boriti. Vsekakor priznavamo prizadevanja vlade predsednika Akina, ki že dajo prve rezultate, ampak tudi te je treba še ukrepiti, še posebej eh, to velja za intenziviranje programov za zaščito prič. Številne te zasebne vojske, ki so prisotne tudi v tajnih službah in v organiziranem kriminalu, pomenijo, da je nujno potrebno zagotoviti zaščito prič, da bomo lahko to državo postopoma vrnili mm, v državo, ki bo pravna država, gre za zrelo pomembno državo, pomembno partnerico Evropske unije in zato je pravna država vsekakor tam eh, nujna. Hvala lepa, kolega Poselt. Sledi kolega Veržijat, minuta in pol. Merci, monsieur le président. Aux Philippines, les ONG continuent de Hvala lepa, gospod predsedojoči. Na Filipinih še vedno prihaja do prisilnih izginoti, do političnih uh, ubojev zlasti novinarjev. Število teh ubojev se res zmanjšuje, vsaj tako kaže, ampak vseeno je to država, kjer je največje število oseb, ki se borijo proti svobodi tiska. Seveda oblasti dopuščajo nekaznovanje zlasti vojakov in vojaških predstavnikov. Ratificirali so rimski statut, sprejeli so tudi določene nacionalne ukrepe, v boju Magu in Dano je bilo obitih 43 novinarjev, to je največji masakr novinarjev kadarkoli v zgodovini. Rezultati še vedno niso zadovoljivi. Očitno še vedno govorimo v kontekstu eufemističnih izrazov. Kot veste, so enega od ubitih pravzaprav razkosali na posamezne dele. V poboju v Maguindanao so ubili številne osebe, poleg tega so pobili tudi nekatere priče, nedavno tretje. Naš cilj je seveda, da izboljšamo kazensko pravosodje na tem območju, zato da se prekine trend prisilnih izginoti in izvensodnih pobojev, ampak sama imam pomisek glede učinkovitosti programa. Hvala, kolegica Veržija. To so bili avtori, zdaj prehajamo na govornike v imenu političnih skupin. Kot prvi kolega preda ena minuta. Hvala lepa, predsedujoči. Obžalujem umore prič masakra na Madinganao, kjer je bilo ubitih 58 ljudi, ker so nasprotovali družini, ki je dominantna na tem delu Filipinov. Očitno je, da mora vlada na Filipinih zagotoviti, da bodo sodni procesi vredostojno zaključeni in da bodo obsodili storilce. Treba je pustiti pravici svojo pot naj spomnim, da je bilo veliko že narejenega v zvezi s procesom proti storilcem umorov novinarjev pred nekaj leti. Vendar pa zdaj vlada predsednika Kina mora ponovno opraviti svoje delo in pripeljati storilce pred sodišče. Boriti se mora tudi proti korupciji, saj korupcija omogoča družini Patuan, da ostaja nekaznovana. Hvala. Hvala lepa, kolega Preda, kolegica Kretu, ena minuta. Hvala lepa. Naša razprava se je začela zaradi tretjega umora prič masakra v Maginanau, kjer je bilo ubitih 58 ljudi, veliko žensk in novinarjev. Nekaznovanje storilcev kaznjivih dejanj ne more ostati tako, kot je. Posledice so le novi umer, umori, politični umori so vsakodnevni na Filipinih. In te še spodbuja možnost korupcije v pravosodnem sistemu. Tudi novinari so izpostavljeni nasilju in pritiskom. Žrtev tega je prav pravica zaradi družin, ki delujejo kot klani in zaradi tega je veliko Filipincev obsojenih na revščino. Pozivamo filipinske oblasti, da ne mudoma ukrepajo proti tovrstnim ukrepom in da razreši sodni proces proti masakru Magdalena. Hvala. Hvala lepa, kolegica Kreto sledi kolegica Šake, ena minuta. Hvala lepa, predsedujoči. Predsednik Akino je izjavil, da je boj proti korupciji in proti terorizmu njegova prednostna naloga in da bo pripeljal storilce pred sodišče. S tem pa je povezana tudi ratifikacija rimskega statuta. Zdaj pa je treba besede pretvoriti v dejanja. Veliko je razlogov za skrb zaradi nekaznovanjosti na Filipinih. Veliko novinarjev, žensk in ostalih ljudi je bilo umorjenih. Nujni ukrepi so zato potrebni, zato da se zaščitijo priče, odvetniki in tožilci, ki so vključeni v preiskave v teh občutljivih sodnih procesih. Jasno, sporočilo je treba poslati, da izven sodni umori, prisilna izginotja, niso sprejemljiva, da je treba pripeljati storilce pred sodišče, ne glede na to, kje so in kakšno funkcijo opravljajo v vladi ali v vojski. Posebni poročevalec Združenih narodov naj bi obiskal Filipine, zato da bi preiskal situacijo na področju spoštovanja človekovih pravic in izpeljal naj bi program Pravica za vse, In za obdobje 2012-2015 je bilo dodeljenih 15 milijonov evrov za izvajanje tega programa. Hvala lepa, gospa Šaken. Zdaj pa kolega Paška. Lepa, predsedajci, važeni pan komisar. Hvala lepa. Prepričan sem, da obstaja več razlogov za to, da taka situacija ostaja na Filipinih. In sicer gre za šibko pravosodno strukturo in za povezavo med vojsko in vlado. Vendar pa moramo sodelovati z državnimi organi pri iskanju rešitve iz te situacije, zato da se izboljša šipko varnostno stanje. Nezaslišano je, da državna uprava omogoča zasebnim oboroženim skupinam, da vzdržuje tako stanje na območju neke države. To so zasebne vojske, ampak vlada je odgovorna za to. Ta igra predsednika Akina je samo elitizem in tega ne moramo sprejeti. Pozivamo in spominjamo vlado predsednika Akina, da je odgovorna v celoti za izvensodne umore in za prisilna izginotja. Hvala lepa. Zdaj pa ostali govorniki najprej gospod kelly. Eh, hvala lepa kot je bilo rečeno stanje na filipinih ni prav prijetno ni prvič da moramo o tem govoriti tukaj v tem parlamentu neskončni umor in poboj zlasti v letih med 2001 in 2009 ko je bilo ubitih 11 novinarjev To je zaskrbljujoče. Kot je zaskrbljujoče tudi to, da, je bilo samo, da so bili obsojeni samo štiri, štiri ljudje, štiri storilci. Ampak leto in pol potem, ko je predsednika Kino na vladi, se ni prav veliko spremenilo. Dve leti je od masakra v Madengenau in predsednika je treba opomniti, da mora narediti več. Čeprav je prišlo do nekaj ukrepov, do nekaj izboljšav bolj je treba pritisniti na, da se preneha kultura nekaznovanja, da se preneha korupcija in nasilje, ter da se zaščitijo priče. Hvala. Hvala, kolega Kelly. Sledi kolegica Keringrad-Ödenberg. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Organi pregona in pravosodja v Filipinih ne delujejo, kot bi morali. To je prav tako ugotovil Sveta človekove pravice OZN. Nasilje nad eh, politiki in novinarji se je tudi dramatično povečalo od zadnjega pregleda leta 2008. Svet eh, OZN pa tako izpostavlja dogodek eh, iz leta 2009, ko so obroženi moški iz klana Apatuan v povezavi z lokalno milico pripravili napad na državljanov, ki so, na državljane, ki so podprli opozicijskega kandidata za guvernerja regije. 57 oseb je bilo ubitih, med eh, žrtvami so bili tudi tuji novinari. Ukrepanje pravosodnega sistema je bilo namerno zapoznelo in neuspešno. Zato je ključno, da se zagotovi preglednost teh eh, organov njihovega dela in tudi njihova neodvisnost. Pogosto Eh, eksekucije v boji ostajajo nekaznovani. Zato morajo Filipini storiti več za zagotavljanje varnosti in spoštovanja prava na svojem ozemlju. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Geringer de Ödenberg. Prehajamo na naslednjega govornika. Ena minuta, gospod Paleckis. Hvala, predsedujoči. Skoraj tri leta so menila, odkar je prišlo do brutalnih in politično motiviranih pobojev. 58 ljudi v provinci Magendanao. Predstavniki klana Ampatuan pa so še vedno na pomembnih funkcijah v tej provinci in imajo zasebno vojsko, na stotine oboroženih mož šteje in ti izvajajo številne poboje in pohabljajo ljudi. Potrebna je resna preiskava tega masakra in ker tega ni, kaže, da država drsi v kaos in da izgublja nadzor nad stanjem v državi. Treba je takoj razorožiti te zasebne vojske ter ne mudoma aretirati vse osumljene oziroma st možne storilce teh masakrov in treba jih je tudi pripeljati pred sodišče. Hvala. Hvala, kolega Palecki. S tem smo izčrpali seznam govornikov. Zdaj prehajamo na prosto razpravo. Prvi kolega Silvestris. Di... Masakr v Maguindanau je potekal leta 2009. Tudi pod župom. Pan mesta Bulan je bil mučen, tudi druge osebe, tudi soproga trenutnega predsedniškega kandidata, potem asistenti, otroci in tako naprej. Najbolj neverjetno pa je, da pravosodna pot ni privedla do pravega rezultata. Kar zadeva procese, ki trenutno potekajo, ti niso najbolj zadovoljivi še vedno, je pod vprašanjem 25 procesov, tudi vodja pobojev v Magvindanu še vedno ni bil obtožen. Zelo malo je oseb, ki so sploh pripravljene pričati proti temu, zlasti pa na sodišču. Zato prosimo, da se zagotovi pravica za vse žrtve. Spoštovati je treba mednarodno pravo, predvsem v tej državi, kjer ne spoštuje človekovih pravic. Hvala. Vielen Dank, Herr Kollege Silvestris. Hvala, kolega Silvestris. Arvoisa puhemies, rankaisemattomuus sekä korruptio ovat Filippiineillä. Hvala lepa, predsedujoči. Korupcija in eh, nasilje so vse večji problem na Filipinih. To je nekaj, kar je prisotno že dolga leta in tudi zato so tuji investitorji zapustili Filipine. V Magandanao je leta 2009 prišlo do masakra tudi očividce so pobili in to je resnično sramota za pravosodni sistem. Filipini morajo spoštovati svoje mednarodne zaveze, zagotoviti morajo varovanje prič, tudi njihovih družin in eh, pomembno je, da se spremlja tudi nadaljno pravosodno obravnavo teh pobojev. Hvala lepa, sledi kolega Tavares. Hvala, predsedujoči. No, ni prvič, da govorimo o masakru Gindanao v Evropskem parlamentu. O tem smo govorili že leta 2010. Več kot 58 ljudi, ne pozabimo, je bilo umorjenih na tem filipinskem otoku, ko so bili tik pred volitvami in 32 od njih je bilo novinarjev. O tem smo govorili torej leta 2010. Vendar pa zaradi tega, ker je bilo treba zaslišati številne priče in zato, ker gredo procesi na Filipinih zelo počasi, ne pričakujemo, da se bodo sodni procesi res k malu začeli in da se bo stanje kaj spremenilo. Mednarodne organizacije morajo govoriti z vlado v Filipinih in jih pripričati, da je treba sprožiti te sodne procese, drugače pa jih je treba prenesti na mednarodne tribunale. Več kot 60 zasebnih milic je na Filipinih in mednarodna skupnost mora začeti delovati. Hvala. Hvala lepa, kolega Tavares. Sledi kolega Tenok tudi jaz izražam globoko zaskrbljenost zaradi kulture nekaznovanja na, na filipinah zlasti tragični masakr na magindanao iz leta 2009 je vzrok za skrb in sicer so bili to ljudje, ki so se odeleževali mirne kampanje pred volitvami. To je kultura, kjer uspevajo izvensodni umori in prisilna izginotja. To je država, ki je zelo koruptivna, podobno kot Somalija. Predsednik Benigno Akino mora spoštovati zavezanost države in spoštovanje pravne države ter spoštovanje človekovih pravic. Tudi programi za zaščito prič morajo biti vzpostavljeni in dobro delovati, zato da se bo nehalo ustrahovanje politične opozicije v državi, ki je sicer čudovita. Hvala. Hvala, kolega Tenok. Kot zadnja kolegica Korhola. Kiitos arvoisa puhemies. Rankaisemattomuus kukoistaa Filippiineillä. Hvala lepa. Prilivanje krvi na Filipinih tudi v primeru Esmaila Enoka, čigar truplo so nedavno našli, kaše na to, da so to eno najpomenejših prič masakra v Madinganau celo razčetverili. Tako da obstaja veliko poročil o tovrstnih dogodkih iz zadnjih nekaj let. Vendar pa Po prevzemu oblasti novega predsednika ni bilo ravno veliko obsodb odgovornih oseb. Z rimskim statutom mednarodnega kazanskega eh, sodiča so se stvari zdaj morda nekoliko spremenile. Pomembno je, da se ta statut spoštuje. Zelo sem eh, razočarana nad eh, tudi glasovanjem te države, kar zadeva Sirijo. Sumljivo je, da nekaznovanost. Ne moramo kar tako dopuščati še naprej. Hvala lepa, kolegica Korhola. V zaključek dobi besedo v imenu komisije, komisar Dali. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke. Vprašanje nekaznovanosti izven sodnih umorov in presilnih izginoti predstavljajo dolgoročne izzive na Filipinih in te priznavamo vsi. Zato je za Evropsko unijo nujna podpora pravosodnega sektorja in za boj proti nekaznovanju na področju izvesodnih pobojev, mučenja in prisilnih izginoti. To so ključne vprašanja, kar zadeva agendo za spoštovanje človekovih pravic na Filipinih. Pred nekaj tedni so predstavniki Združenih narodov sodelovali aktivno na oceni stanja na Filipinih. Delovanje programa za zaščito prič je bilo eno glavnih vprašanj v tem pregledu. Pozdravljam dejstvo, da je v tej priložnosti vlada Filipino predstavila svoj načrt za spoštovanje človekovih pravic. In kot veste, smo spodbujali administracijo predsednika Kina naj pospeši proces pregona storilcev izven sodnih umorov in pobojev, ključno s tistimi, ki so odgovorni za masakr na Magindanau. Pozvali smo ga naj vzpostavi ustrezne, zanesljive ukrepe, da do tega ne bi ponovno prišlo. Veliko poskusov je že bilo, da bi obravnavali to vprašanje. In Pot predsednika Akina gre zdaj v pravo smer. Pozdravljamo zaveze in napredek, ki ga je naredila vlada predsednika Akina pri obravnavanju spoštovanja človekovih pravic, kulture nekazanovanja in spoštovanja pravne države na Filipinih. Ratifikacija rimskega statuta in konvencije proti mučenju ter drugem ravnanju je nekaj, kar res toplo pozdravljamo. Seveda pa moramo doseči še večji napredek. Pomankanje zaupanja v javne organe je zgodovinske narave in to je strukturni problem. Zato pozivamo predsednika Kina ne le, da obravnava korupcijo in goljofije, ki jih je izvedla prejšnja administracija, ampak da se bori tudi proti nekaznovanju. Spodbudno je, kako se je vlada predsednika Kina zdaj tega lotila. Mi pa smo zagotovili tehnično pomoč za krepitev pravosodnega sistema. Dosežki programa EP Just je pripomoglo k temu, da se je zmanjšalo število izvensodnih umorov in prisolnih izginoti z 300 na, v letu 2006 na 2 do 3 v letu 2011. In vedno več primerov je bilo vloženih pri tožilcu, tako da ne bi se začeli sodni procesi. Pravosodni sektor je tisti, ki mora obravnavati vprašanje nekaznovanja. Gradili bomo na delu opravljene v okviru programa EP Just in želimo okrepiti tudi pravosodni sistem. Hvala lepa. Komisar. Hvala lepa, komisar Dali. Prejeli smo skupaj sedem predlogov resolucij, s tem smo zaključili razpravo, glasovanje bo potekalo ob zaključku današnje seje. Sledi razprava o